dame in gospodje dober dan govoril bom madžarsko in odpiram zasedanje v skladu z današnjim dnevnim redom bo eh, potekala